bo določalo ne samo eh, možnost za preživetje ljudi, ki jih katastrofe prizadenejo, ampak tudi verodostovnost Evropske unije. Hvala lepa, razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Opovdan. Sedaj pa prehajamo na poročilo Sarbu. Kmetijstvo kot strateški sektor v okviru prehranske varnosti. Besedo dajem poročevalki za 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, predsedujoči. V čast mi je, da lahko predstavim to poročilo, ki govori o strateški pomembnosti kmetijstva, ko gre za zagotavljanje prehranske varnosti Evropske unije. Kmetijstvo se rado zanemarja, ko razpravljamo o strategijah in pa prihodnosti Evropske unije. In to poročilo je namenjeno temu, da pokaže, da Evropa še zdaleč ni varna, ko gre za oskrbo z hrano. E, ogroženi so kmetovalci in pa kmetijske površ, površine, pojavljajo se novi izzivi, kakor naprimer podnebne spremembe, ki še nadaljno zma, zmanjšujejo zaloge hrane v Evropi in pa drugot po svetu. Uh, Proizvodnja hrane se mora povečati vse za 70 odstotkov do leta 2050, tako da bomo lahko zagotovili oziroma zadovoljili potrebe po prehrani po svetu. Zato mora biti prehrambena varnost v srčiki naših razprav, tako v Evropi, kakor tudi drugot po svetu. Potrebno se je soočiti za tem izzivom in to poročilo predlaga nekaj ukrepov. Najprej potrebujemo skupno kmetijsko politiko, ki bo močna, ki bo lahko zagotovila prehrambeno eh, varnost tako za evropske državljane, kakor tudi za državljane drugot po svetu. Če pomislimo na omejene zaloge prehrane, ki obstajajo na svetu in pa če pomislimo na podnebne izzive, ne moremo govoriti o prehranstvu prehranski varnosti, če se ne ukvarjamo s tem, bistvenima problema z eh, nihanjem cen na svetovnih trgih in pa z zmanjševanjem zalog na svetovni ravni. Kar se tiče nihanj cen, pozivamo komisijo, da naj eh, okrepi ulogo tržnih instrumentov v okviru reforme skupne kmetijske politike. Danes so zaloge hrane na svetovni ravni veliko bolj omejene kot nekoč. V skladu z ocenami lahko pokrijejo potrebo po hrani samo za mesec in pol. In zato menim, da bi bila dobra ideja, če bi ustvarili nekakšen svetovni varnostni sistem, eh, tako ko gre za zaloge hrane, za nujne zaloge hrane, pa tudi za zaloge, ki so namenjeno temu, da se uravnava cene na kmetijskih trgih te zaloge bi morali nadzorovati na mednarodni ravni in eh, to bi morale nadzorovati eh, strokovne organizacije, ki že obstajajo. Um, ehm, naprimer Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo uh, in pa organizacija FAO. Potrebno je razpravljati tudi o položaju mladih eh, kmetov. Če nam je mar za prihodnost evropskega kmetijstva, moramo posvetiti več pozornosti mladim kmetom. Na evropski ravni je samo 7 odstotkov kmetov starih manj kot 35 let. Zato pozivamo komisijo, da naj zagotovi takšne ukrepe, ki bodo spodbudni za mlade kmete. Prav tako Poudarjamo potrebo potem, da se ohrani raznovrstnost evropskega kmetijstva. Dejstvo, v poročilu omenjam dejstvo, da je potrebno ohraniti tradicionalno kmetijstvo, eh, družinske kmetije, eh, organske oziroma biokmetije. Vse to lahko prispeva k prehranski varnosti. Pozivamo k ustvarjanju takšnih evropskih programov, ki bodo podpirali te dejavnosti. Ne smemo pa pozabiti na naslednje. Še vedno obstaja revščina in pa lakota tukaj doma v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti na to, da je na tisoče ljudi uh, po zimi dobilo pomoč v hrani v Evropski uniji. Zato je potrebno ohraniti evropske programe, ki so namenjeni temu, da bi pomagali eh, zapostavljenim evropskim državljanom. Eh, na koncu bi se želela zahvaliti poročevalcem v Senci in pa vsem kolegom iz odbora Agri za dobro sodelovanje in za pomembne prispevke. Pa tudi sekretarjatu eh, odbora Agri se zahvaljujem in upam, da bomo jutri dobili dober rezultat pri glasovanju. Hvala lepa. Besedo dajem gospe McGuinness. Hvala lepa, gospod podpredsedujoči, zahvaljujem se poročevalki Sarvu za odlično delo v zvezi s tem poročilom in pa za sodelovanje z vsemi poročevalci v Senci. Eh, gre za delo, ki se nadaljuje že iz prejšnjega mandata, gre za prehrambeno varnost in pa vlogo eh, skupne kmetijske politike. In žal mi je, da o tem eh, govorimo o polnoči. Morda se bomo zbudili šele pet minut pred polnočjo in bomo spoznali, Eh, kako nevarni smo, ko gre za prehrano. To poročilo je zelo dobrodošlo v splošni razpravi o tej temi in pa v kontekstu razprave o reformi skupne kmetijske politike. Imam nekaj pomislekov, ampak mislim, da so ti odraženi tudi v končnem besedilu. Reforma proizvodnje je boljša. Eh, kot pa majhne organske kmetije. To se mi ne zdi dober argument. Vse oblike kmetij potrebujemo. Moramo se ukvarjati tudi z vprašanjem nihanjem cen na trgu in pa za špekulacijami na trgu. Gre tudi za problem majhnega dohodka za kmetovalce. Majhni, um, mladi kmetje ne bodo delali za nič in z vsemi temi problemi se je potrebno uh, um, ukvarjati, če želimo zagotoviti prehransko varnost. Hvala lepa, gospod Mikolašik, je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod predsedujoči. Zaradi večanja prebivalstva oziroma večanja števila prebivalstva je potrebno zagotoviti tudi prehransko varnost in dostop do hrane. Zato pa moramo poskrbeti tudi za preglednost prehrambene verige, potrebno je zagotoviti eh, dostojen dohodek kmetom in pa eh, potrebno je zagotoviti učinkovito in pa trajnostno kmetijstvo. Potrebno je okrepiti politiko regionalnega razvoja. Na ta način bomo podprli podeželjsko prebivalstvo, Eh, podprli bomo tudi inovacije in pa zaposlovanje. Kmetijstvo ima pomembno vlogo zlasti v, zapostal, v zapostavljenih območjih in zato moramo poskrbeti za takšne spodbude, ki bodo podpirale razvoj podeželja in ki bodo poskrbele za to, da se bo na podeželju naselilo več ljudi ter bodo na ta način poskrbeli za trajnostni razvoj eh, podeželskih območij. Luis Alves je naslednji quero dar os meus parabéns sinceros à colega Sorbu pela excelência do relatório produtivo. Hvala lepa. Želel bi čestitati poročevalki Srbu. Slasti, če upoštevam zapleteno, zapletenost kmetijstva. Ta vprašanja ima opraviti tudi za konkurenčnost na notranjem trgu, za finančno regulacijo um, z okoljem. Zato se je potrebno s temi vprašanji ukvarjati tudi zunaj Evropske unije v formatih, kakor eh, G20, Združeni narodi in tako naprej. Če želimo zagotoviti dovolj hrane za svetovno prebivalstvo. Samo če bomo poštevali vse razsežnosti, nam bo to uspelo. Ambiciozni cilji reforme skupne kmetijske politike bodo doseženi samo, če bomo presegli uh, te stroge meje in če bomo poštevali druga politična področja in pa organizacije. To poročilo to jasno pove in zato ga pozdravljam. Gospod Vojčakovski. Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati gospe Sarbu za odlično poročilo. Meni se to zdi eno izmed najpomembnejših poročil v tem mandatu parlamenta. Vedno več nas je na svetu, imamo pa na razpolago vedno manj plodne zemlje in zato hrana postaja strateška dobrina. Če bomo naft nafto lahko nadomestimo z eh, solarno energijo, ne moremo nadomestiti prehrane. Prehrane, ki jo predelujejo tudi naši kmetje. V Evropski uniji se včasih še vedno obnašamo tako, kot da bi imeli problem čezmerne proizvodnje hrane. skupna kmetijska politika je pravzaprav želela zmanjšati dobavo hrane. Sedaj pa moramo razmišljati tudi o časih, ko bo obstajalo pomankanje hrane. In zato je to poročilo prišlo v pravem času. Z njim smo poslali signal, da je potrebno spremeniti naše politike, zato da bomo zaščitili kmetijstvo. Gospod Jar. Ja, vielen, vielen danke, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V politiki je včasih tako kot v vsakodnevnem življenju, eh, to, kar imaš, eh, najmanj ceniš. In uh, zdi se, da imamo v Evropski uniji presežke hrane, da lahko tudi še vedno dovolj kupiš. Ampak, če izračunamo še uh, Uh, uvoze, imamo približno pokrite potrebe v višini 88 odstotkov, tako da moramo tudi mi uh, poskrbeti za varnost oskrbe s prehrano. Zato sem zahvaležen poročevalki, da je opozorila na ta problem. V Evropski uniji potrebujemo skupno kmetijsko politiko ki bo oskrbovala naše ljudi z živili. In tudi v luči tega, da raste svetovno prebivalstvo, da se ostrijo podnebne spremembe, da se višajo cene, eh, je jasno, da se Evropska unija ne bo mo mogla s tem eh, ukvarjati sama. Moramo imeti svetovno strategijo za vprašanj prehranske varnosti. Gospod Tabači. Tágos élelmiszerellátása a következő évtizedek egyik legnagyobb biztonság. Hvala lepa. dobava hrane za evropske državljane bo postala čez nekaj desetletji največji izziv v pročiru. Vidimo, da bo sta hrana in pa pitna voda postala vira, tako kot je danes nafta. Poročilo je zato danes zelo aktualno, kajti sedaj se začnemo pripravljati na prihodnost skupne kmetijske politike. Potekajo prve razprave o naslednji finančni perspektivi. Nekateri bi radi zmanjšali kmetijsko porabo. Kmetijstvo ne poskrbi samo za hrano, ampak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 kako je za Mačarsko. V tej državi so sicer eh, pogoji za kmetijstvo zelo dobri, ampak po drugi strani pa so številni lačni, tako odrasli kot otroci. Kako je možno, da na velikih kmetijskih površinah proizvajamo nekatere izdelke samo za industrijo. Potem pa se te izdelke izvaža v tujino in tam požanejo dobičke. In v bistvu potem na koncu te izdelke ponovno uvažajo v Mačarsko eh, po veliko dražjih cenah. Kelly. Hvala lepa. Kakor drugi govorniki bi tudi sam želel čestitati gospe Sarbu za odlično delo z istim poročilom. Pokrila je mm, številna področja, ampak želel bi omeniti predvsem dve. Dobro reformirano SKP, upam, da bo parlament tukaj odigral ključno vlogo in da bo zagotovil, da eh, ne bo okrnjena skupna medijska politika. In drugič potrebno je zagotoviti Eh, da se bodo tudi mladi ljudje odločili za kmetovanje. Pa še nekaj bi rad omenil. Glede na to, da imamo politiko eh, tega, da se proizvaja energetske rastline na dobrih površinah, eh, se bo in glede na to, da to preprečuje pridelovanje hrane,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 ne moremo več prevažati izdelkov z enega na drug konec sveta, tako kot sedaj. Ne smemo več uvažati paprike z Brazilije, z Kitajske v EU, ne moremo več uvažati krompirja, mesa v EU. Ta hrana v EU potuje več tednov v tej hrani veliko konzervansov, pogosto so ti konzervansi škodljivi, nevarni za zdrave. No in potem smo presenečeni, ko vidimo, koliko je bolezni, tumorjev in tako dalje. Ne, treba je podpreti male kmete, tako da bodo mala kmetijska gospodarstva varovalna mreža za naše um, evropsko gospodarstvo? Senhor Presidente, o reconhecimento da agricultura como um setor estratégico no contexto. Potrebno je kmetijstvo prepoznati kot strateški sektor, ki je bistvenega pomena za to, da se spodbuja koncept prehranske varnosti in suverenosti. obstaja problem pomankanja prehrane in pa pomankanja kakovosti te prehrane. Prehranska varnost je tudi lahko zagotovilo proti nihanjem, nihanjem cen. To nihanje cen je predvsem plot finančnih špekulacij, vpliva pa to tudi na prehrano. Eh, velike banke so se osredotočile na to področje, potem ko so se zrušila vsa druga področja. Te špekulacije lahko ustavimo samo na ta način, da poskrbimo za ustrezne instrumente eh, in da preprečujemo špekulacije z finančnimi derivati. Vendar pa na evropski ravni še nismo premagali tega mehanizma špekulacije z groznimi posledicami za prebivalstvo, kakor ugotavlja tudi uh, posebni predstavnik ZN za pravico do hrane. Gospa Žaroka razpravljamo o najrevnejših eh, prebivalcih, eh, torej to so Romi in eh, ko gre za najrevnejše ljudi, se redko kdaj govori o kmetijstvu. kaj ti ti preprosto ne zaslužijo veliko in v tem smislu ne gre samo za, varn, za prehransko varnost, ampak za to, da sploh jih imaš hrano na mizi. Kmetijski sektor in pa delovni dokumenti komisije morajo biti v skladu z drugimi mikroregijskimi razvojnimi projekti Evropske unije, ki se borijo proti revščini in želijo zagotoviti hrano tudi na krožnikih eh, prihodnih generacij. Hvala lepa, sedaj pa dajmo besedo komisarki Georgijevi. Thank you, Mr. President. Uh, the Commission very much welcomes this timely Hvala lepa. Komisija pozdravlja to pravočasno poročilo. Cene živil eh, strmo rastejo tudi zaradi podnebnih pogojev in pa zaradi naravnih katastrof, pa tudi zaradi visokih cen energije, ki vplivajo na cene živil. Zato se zahvaljujem poročevalki Sarbu in pa odboru Agri za vsa prizadevanja. Prehranska varnost je bistvenega pomena za milijardo ljudi po svetu, ki še vedno trpijo lakoto. Je pa to tudi pomembno za ranljive dele prebivalstva v Evropi. Za njih je skupna kmetijska politika bistvenega pomena skupna kmetijska politika je doživela veliko kritik, vendar pa je ta uspela dati na razpolago evropejcem eh, prehrano po dosegljivih cenah. Prehranska varnost je bistvenega pomena, tako ugotavlja sporočilo o skupni kmetijski politiki na poti do leta 2020, ki je bilo sprejeto 18. novembra v komisiji. Poročilo, ki ga je predložila gospa Sarbu, govori o vprašanju nihanja cen živil in tudi to je tesno povezano za prehransko varnostjo, kajti to vpliva tako na kmete, kakor tudi na potrošnike. Komisija se strinja, potrebno se je boriti proti velikim nihanjem cen. Skupaj si moramo ogledati, kakšna je lahko boljša regulacija in kako je možno zagotoviti preglednost na tem področju. To zagotovimo. To zahteva ne samo boljšo finančno regulacijo, ampak tudi izboljšano preglednost trgov. Poročilo priporoča vzpostavitev svetovnega varnostnega sistema zalog hrane. In to ni enostavno. V preteklosti se takšni mehanizmi niso izkazali za uspešne. Zato ta tema nedvomno zahteva podrobno razpravo, pa tudi analizo izkušenj, ki jih že imamo, eh, naprimer iz zmogljivosti za prehrano v vrednosti ene milijarde evrov, eh, ki ga je sprejela komisija v letu 2008. Potrebno je tudi tesno sodelovati z eh, organizacijo za prehrano in kmetijstvo, tako da se bomo lahko borili proti rastočim cenam živile vse. Ta prizadevanja lahko spodbudi tudi G20, če si ogleda vprašanje zalog hrane. In eh, lahko vam zagotovim, da bo komisija tukaj zelo aktivna. Um, številni izmed vas ste pozvali k močni skupni kmetijski politike in pa regionalnemu razvoju, k kmetijski politiki, ki bo lahko eh, zagotovila prehrano za vse s pomočjo inovacij in pa raziskav, eh, tako da bomo lahko z manj viri, virov ustvarjali več. Komisija se s tem popolnoma strinja. Nobenega drugega inštrumenta nimamo za izpolnjevanje teh ciljev kakor ravno močno skupno kmetijsko politiko, ki bo lahko zagotovila gospodarsko in pa okoljsko konkurenčnost našega kmetijstva. Na ta, na, eh, zagotoviti moramo tudi to, da se bodo mladi odločali za uh, aktivnost v kmetijskem sektorju. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je končana. Glasovali bomo jutri ob 12. uri opovdne prekinjamo zasedanje do torka 18. januarja.